je poročilo Luis de Grandes Pascuala o onesnaženju z ladi in kaznih za kršitve. Prvi govornik je gospod de Grandes Pascual, 4 minute. Senor presidente. Gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije in komisar za promet, gospod Tejani predstavnik sveta, kolegi. Za konec tega skica parlamenta sem zelo zadovoljen, da imamo pred seboj tudi to poročilo o odnesnaženju zladi ter o kaznih, ki eh, naj se uvedejo za te kršitve. Soglasje, ki je bilo sprijeto, kaže, da ima poročilo potrebno soglasje in da bo lahko jutri v prvem branju sprijeto. In sicer uživa podporo vseh treh institucij, tudi v fazi pogajanj. Se je izkazalo, da se skupnost želi upreti in boriti proti hudim kršitvam na tem področju. Kaže, da so države članice zauzemajo za to, da se spremejo ukrepi na tem področju in da se pri tem upošteva tudi že sprijeta sodna praksa za področje pomorskega prometa in še zlasti ladi ter odpadkov in osnaževanja, ki iz njih izhaja. Vendar pa se je do sedaj izkazalo, da imamo v pravnem sistemu pravno vrzel za to področje in da ukrepi, ki so predvideni, za onesnaževanje ladi z morja niso dovolj odvračilni. Zato določeni odgovorni na ravni skupnosti ter na področju pomorskega prometa želijo vendarle sprijeti bolj zavezujoče ukrepe, zato ker trenutno ti ukrepe, ki so veljavni, ne, niso dovolj odvračilni, kot smo že povedali. Kršitelji namreč raje plačajo kazen in nadaljujejo s svojimi dejanji, s svojo prakso, zato ker je to za njih enostavneje. S svetom, ki ga predstavlja češko predsedstvo, smo sicer imeli tiralog, vendar pa nismo v političnem smislu vsega dovolj dorekli. Zato smo se dogovorili za predlog nove direktive ki upošteva načelo subsidijarnosti in predvideva obveznost držav članic za njeno uresničitev, pri čemer države članice same izbirajo sredstva za njo. Torej, do sem smo v bistvu dosegli, kar smo želeli. In pri tem upoštevamo tudi akte, ki so bili že sprijeti direktive 2005 skozi 35 ter priporočila sveta pravosodje in notranje zadeve iz leta 2005 skozi 6 in 7. S tem bomo lahko storili korak naprej na področju varovanja okolja in na področju pomorskega prometa ter njegovega vpliva na okolje. Onesnaževanje morja je namreč mora postati kršitev, kaznivo dejanje. In tudi člani odbora za promet ter člani komisije in sveta so končno sedaj razumeli razsežnost te problematike. Tudi poročevalci v senci, ki so nam pomagali pri naši komunikaciji s svetom in komisijo, so to potrdili. In zato se zahvaljujem odborom Juri in odboru za okolje. Uh, Tako upam, da bo ta direktiva v prihodnjih 12 mesecih začela veljati in upam, da bodo njeni učinki takvi, kot smo se jih zaželeli. Zelo sem zadovoljen, gospe in gospodje poslanci, da smo to še v sedanjem sklicu uspeli eh, sprejeti, saj bo to gotovo zagotovilo več varnosti in več eh, varovanja okolja tudi, pomors, eh, tudi na morju. Najlepša hvala, gospod komisar. Deputati, na komisijo nam pokera. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Komisija se zelo veseli tega rezultata, ki smo ga dosegli in na podlagi katerega bomo sprejeli novo direktivo, ki spreminja staro direktivo. S tem se tudi zapolnjuje pravna vrzel, ki je nastala s sodbo sodišča, s katero je bil razveljaven sklep 2005 skozi 667 PNZ. In sicer sklep, ki prepoveduje spuščanje onesnažujočih snovi v morje, kar je glavni razlog za onesnaževanje mori. Na ta način to besedilo dopolnjuje trenutno veljavno zakonodajo, In ta, to besedilo, o katerem sedaj razpravljamo, je sicer nekoliko različno od izvornega predloga komisije, vendar pa ohranja njegove bistvene elemente in še zlasti kaznivost nezakonitih izpustov v vodo. In drugič, tudi kazenski pregon vseh, ki so za te izpuste v vodo odgovorni, vključno s pravnimi osebami. Seveda se predvedevajo tudi sankcije za manjše kršitve, če se te ponavljajo. In hkrati je zaželjeno tudi to, da izpusti, ki ne škodijo stanju e, vode in njeni kakovosti, niso kazensko preganjeni. Sam bi bil sicer bolj naklonjen k temu, da tudi ti manjši izpusti se sankcionirajo, saj lahko škodijo ravnotežju v morskem ekosistemu. In to ravno zaradi ponavljanja takih dejanj. Glede na to, da so ta ponavljajoča dejanja sem vključena, je to komisiji sedaj všeč in zato se zelo veselimo dela in rezultata, ki je bil dosežen, ter se zahvaljujemo parlamentarnim telesom, ki so um, to dosegli, saj se bomo lahko skupaj veselili boljše stopnje oziroma nižje stopnje onesnaženja naših morij. Hvala lepa, gospod Macakis, izvolite. Gospod predsedujoči, pravna vrzel, ki jo je povzročila sodba tuzi, sodišča, je pomenila, da je potrebna ta direktiva, o kateri razpravljamo. Napaka v pravni podlagi je pripeljala do zamude pri izvajanju tako pomembne direktive in eh, to je bilo nedvomno škodljivo za pomorsko okolje. In eh, morda se lahko iz tega vsi upleteni nekaj naučijo, zato da se bomo takim napakam izognili v prihodnje. V tem trenutku je ključno, da čim prej spremenimo predlagano direktivo in da se ta čim prej začne izvajati. Uh, samo tak, eh, torej šele takrat je predvideno, da bi eh, lahko začeli dejansko nadzorovati škodljive izpuste iz eh, ladi in šele na ta način se bomo lahko resno rotili vprašanja nasnaženja mori. In zahvaljujem se pročevalcu za odlično delo, ki ga je odpravil. Najlepša hvala, gospa Lichtenberger, za eno minuto. Ja, najlepša hvala. Onesnaževanje morja je v središču pozornosti eh, samo takrat, kadar pride do kakšnega eh, spektakularnega dogodka in eh, takrat eh, na veliko govorimo tudi o ogrožanju mori zaradi stalnega onesnaževanja. Eh, na žalost pa potem, ko eh, upade pozornost, se skupaj tone v pozabo. Ampak tu je tudi veliko stalnih prekrškov, ki prispevajo k temu, da ne samo naše morje, ampak tudi naša obala eh, sta pod stalno grožno in eh, kolegom, s katerimi smo stalno razpravljali, se zahvaljujem, da smo vedno zastopali stališče, da je potrebno naše morje zaščititi. Govorim kot eh, predstavnica države, ki nima morja, ampak vendarle se kot evropejka eh, čutim odgovorno za to, da zaščitimo morje eh, pred stalnim onesnaženjem iz cenenih komercialnih interesov in da na ta način uh, vključimo to vprašanje o tretji pomorski svežen, kot to predlaga odbor za promet. Najlepša hvala, gospod Jerzembovski, za dve minuti. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije, skupina IPPD e e uh, eh, podpira izpogajanje različico direktive za uvedbo sankcij za eh, onesnaženje morja in eh, eh, marsikomu zato čestitamo. Čestitamo tudi podpredsedniku komisije, ki eh, je bistveno prispeval k temu, da je prišlo do dogovora s svetom in to je velik dan za nas, eh, kajti ob koncu tega pomembnega obdobja bomo uspeli končati tudi ta pomemben dosje. Novi predpisi so bili nujni, eh, saj je Evropsko sodišče iz eh, sodbama iz leta 2005 in 2007 jasno povedalo, da so dopustni tudi. Eh, kazenski ukrepi na podlagi prvega sebra. In to vrstne ukrepe potrebujemo zato, da bomo dejansko zaščitili morje pred uh, ladjami uh, ter vedenjem njihovih kapitanov. Ampak. Um, Do zdaj smo ugotavljali, da se naši ukrepi niso bili dovolj odvračili in da je bilo bistveno ceneje preprosto onesnaževati in plačati kazen. To je potrebno spremeniti, to zdaj počnemo in eh, zahvaljujem se za dogovore, ki so bili doseženi. Zdaj je jasno, da je potrebno onesnaženje morja obravnavati kot kazensko dejanje. Eh, manjše onesnaženje se lahko obravnava kot prekršek, ampak, in to je zelo pomembno, pomembno, eh, stalne manjše um, onesnažitve se morajo obravnavati kot kaznivo dejanje, se vse skupaj seveda sešteva. Dati moramo jasen signal in pozivamo države, članice in upam, da uh, kdo v svete tudi bere naše zapisnike, torej pozivamo države, članice, da takoj začnejo izvajati to direktivo. Uh,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 želim omeniti, da bi onesnaževanje morja moralo biti nekaj, o čemer bi pogosteje razpravljali. Ampak eh, lahko vam dam eh, primer Črnega morja. V zadnjih dveh letih je to postalo zelo onesnaženo, kar je pripeljala do štirikratnega povečanja količine alg zaradi visoke koncentracije nitratov. Uh, Pomorski promet je seveda odgovoren za velik del tega onesnaževanja in direktiva, ki je pred nami, obravnava izpuste iz eh, ladi, ki so rezultat malomarnosti, ampak ne glede na to, ali gre za uh, fizične ali pravne osebe, uh, so tukaj obravnavani boji. Hkrati pa govorimo tudi o sankcijah, kazenskih sankcijah, ki sledijo, če pride do kršitev. Gre za uh, izboljšanje pomorske varnosti na evropski ravni. V tem okviru smo sprejeli številne ukrepe in Ta svežen je namenjen eh, lasnikom ladi, državam in številnim, državam, eh, številnim podjetjem, ki poslujejo v obalah. Pomembno je okrepiti obstoječi sistem ki predvideva kazni za onesnaževanje. To zakonodajo moramo nadgraditi. Naj podarim dejstvo, da je bila ta zakonodaja potrebna za to, ker preventivni ukrepi um, niso prišli do veljave. E, konvencija Marpol e, tudi ni e, imela želenih posledic in ravno zato je pomembno, da imamo pred sabo pomorski svežen. Tudi mnenja različnih odborov so pokazala, kako pomembno je to vprašanje. Najlepša hvala. Začenjamo s eh, gospod Ljubčevo za eno minuto. Eh, hvala. Komisija in parlament so dolžni najti rešitev za evropske državljane, ki plačujejo ceno zaradi onesneževanja našega morja in obal. In uh, Treba je ugotoviti, v kolikšni meri trenutno veljavna zakonodaja in ukrepi prispevajo k boljši zaščiti obale in morja. Imeti predpise ni dovolj, treba je zagotoviti njihovo spoštovanje. In kako lahko dopustimo, da so kazenske sankcije za nezakonite izpuste tako nizke, da je za kršitelje ceneje nadaljevati s kršitvami in kazni plačati, kakor poskrbeti, da tega ne bi več počeli. Zato je treba varstvo morja in obal res vključiti v dolgoročno politiko za varstvo morske flore in faune in zdi se mi izredno pomembno podpreti to direktivo in zelo pomembno se mi zdi tudi um, poudariti funkcijo observatorija za situacijo na morju. Besedo ima gospod komisar Tajani, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Ob zaključku te razprave lahko samo še enkrat izrazimo svoje zadovoljstvo nad medinstitucionalnim sodelovanjem med svetom, komisijo in parlamentom, kot je to povdaril tudi gospod Jarzen Bolski v svojem prispevku. Zahvaljujem se tudi poročevalcu za upravljeno delo. In tudi tokrat se je izkazalo, poročila so pokazala tudi na koncu tega sklica parlamenta, da institucije zmorejo delati skupaj ter doseči dogovor v prvem branju. To je sporočilo, ki ga prenašamo našim državljanom ob, na predvečer novih evropskih volitev. In glede na to, da je to ena zadnjih razprav, v katere je vključen, na, vključen tudi odbor za promet, Evropskega parlamenta. Želim izkoristiti priložnost, da se vsem eh, članom tega odbora zahvalim za njihovo sodelovanje v imenu komisije, pri tem, ko smo skupaj reševali nekatera pomembna vprašanja, ki smo jih vlekli že mesece in to zahvaljujoč ustrajnosti poslancev, zahvaljujoč delu, ki smo ga upravili, smo dokazali, da kadar se birokracija ukvarja z točno določenimi nalogami, potem to ni več ovira za naše državljane, ampak primerno sredstvo za to, da odgovorimo na njihovo zaskrbljenost in vprašanja. Danes smo o tem razpravljali na parlamentu, jutri pa bo glasovanje še enkrat pokazalo učinkovitost in voljo, ki jo imamo pri tem, ko se vedno postavljamo na stran naših državljanov. Tako je glasovanje, ki bo jutri na vrsti, usmerjeno k temu, da se zapolni trenutna pravna vrzel na področju varstva morja in preprečevanja onesneževanja morja. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Agranis Paskal ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko se zahvaljujem vsem tu prisotnim ob taki pozni uri. Zahvaljujem se gospodu komisarju in ostalim. Najlepša hvala. Pokazali ste, da tretji pomorski paket je vendarle rezultat politike, ki ste jo znali zagnati skupaj s svetom in v sodelovanju s parlamentom in da smo znali najti dogovor o tako pomembnem vprašanju v teh zadnjih dnevih našega sklica parlamenta. Zato se zahvaljujem tudi tesnemu sodelovanju med eh, soporočevalci, poročevalci Senci, člani odbora Juri in član odbora Envi. Zahvaljujem se torej za upravljeno delo tudi poročevalcem v Senci in upam, da bomo jutri dosegli dogovor o tem tako pomembnem predpisu, ki gotovo dopolnjuje delo, ki je bilo že upravljeno na področju tretjega pomorskega paketa in ki kaže, kako je ta inštrument soodločanja zelo pomemben in kako eh, prispeva k konstruktivnemu dialogu med evropskimi državljani in institucijami. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem je razprava zaključena, glasovanje bo potekalo jutri. Next item. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje komisiji o predlogu direktive o pravicah potrošnikov. In prva govornica je gospa Makajti, ki ima pet minut. You seem to be unsure there.